Good afternoon, colleagues, and we begin with point 20. Dobar dan, spoštovani kolegi. Začeli bomo s točko 20, to je predstavitev komisije glede ohranjanja in krepitve Schengna. 27. septembra je komisija sprejela tri pobude glede Schengena, najprej ohranjanje in krepitev Schengena, potem priporočilo za izvajanje šengenskega mejnega zakonika ponovna uvedba notranjega nadzora na šengenskem območju in tretjič zakonodajni predlog glede določb za šengenski zakonik. 26399 Zdaj bom prosil gospoda Doholisterja, da predstavi ta novi svežen, potem pa se bo odzival še na naše vprašanja. Gospod Doholister. Izvolite, najprej boste imeli besedo vi za predstavitev, na to pa še naši poročevalci in člani odbora. Hvala, gospod predsednik, lep dan vsem. Komisar mi je včeraj poenostavil življenje pod točko 9 pri Evropske agendi za migracije je komisar na kratko predstavil tudi sporočilo komisije glede ohranjanja in krepitve Schengna. Pri tem je povdaril nekatere glavne ugotovitve tega sporočila in sicer, da obstaja potreba po dopolnitvi šengenskega menjega zakonika pri začasni uvedbi nadzora notranjih meja. Opisal je tudi nekatere ključne elemente tega predloga. Na to se bom oprl tudi sam. Preden se bom osredotočil na ta zakonodajni predlog, mi dovolite, da na hitro predstavim, kaj se je dogajalo pri varovalni klauzuli za Schengen, torej ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah. Na ta način bom tudi ponazoril da je ta predlog le logična naslednja faza v razvoju šengenskega območja nasploh. Tudi v luči novih izzivov, s katerimi se Schengen sooča v zadnjih dveh letih. Vrnil se bom na Schengensko konvencijo iz leta 1990, ki je v drugem členu prvič vsebovala tudi varnostno klauzulo, ki se glasi. Po odpravi notranjih meja piše, vendar, kadar javna politika in nacionalna varnost to zahteva, lahko stran podpisnica po posvetovanju z drugimi podpisnicami odloči, da za omejen čas izvaja nacionalne mejne nadzore skladno z notranjo zakonodajo. Torej, začasna uvedba notranjega nadzora meja je bila že ugrajena v ta dokument, vendar pa brez določenega najdaljšega trajanja za tak nadzor. Zgoditi se mora neke vrste posvetovanje, to je pa tudi vse, kar je pisalo. Schengen mislim, da je preživel približno 12 let na osnovi te zelo osnovne varovalne klazule. Večina držav članic ki se je odločila uporabiti to klauzulo, je to klauzulo uporabljala le nekaj dni, nekaj primer. Le ena država članica je to uporabljala več let, ne bi sicer želel na nikogar kazati. S prstom vendar to je bila Francija in to zaradi nizozemske politike soft track, tako imenovane. Odločila se torej obdržati notranji nadzor za Luksemburgo in Nizozemsko, ravno zaradi nizozemske politike glede mehkih drog. Vendar pa sicer ni bilo nobenega primera dolgotrajnejše uvedbe notranjega nadzora. Leta 2006 smo dobili tudi šengenski zakonik, s čimer smo medvladni šengenski pravni red razširili tudi na zunanje meje, poleg na notranje meje. Obdržali smo obrovalno klauzulo, pri tem pa ni šlo le za priglasitev morebitnih odločitev državam članicam, ampak tudi Evropske komisiji. V luči institucionalnega okvira, znotraj katerega je Schengen deloval od vključitve v pravni red EU. Znova je šlo le za začasno ponovno uvedbo nadzora notranjih meja, pri tem pa ni bil specifično naveden najdaljši možni rok trajanja takšne določbe. In leta 2013, mislim, da se boste tega spomnili tudi člani odbora Libe od takrat, takrat je bil uveden tudi novi šengenski evaluacijski mehanizem in takrat je prišlo tudi do specifične spremembe šengenskega zakonnika v povezavi z zavarovalno klauzulom. Novi postopkovni elementi so bili uvedeni in to je bil tudi prvi trenutek, ko je bilo določeno maksimalno trajanje šestih mesecev za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah. Zakaj šest mesecev? Lahko bi imeli naprimer tri mesece, devet mesecev, dvanajst mesecev, ampak odločili smo se za šest mesecev, saj smo s tem zajeli vse primere, ki so se zgodili do takrat v smislu ponovne uvedbe nadzora notranjih meja. Tukaj ni bilo torej nobenega absolutnega razloga ali pa kategoričnega razloga, zakaj smo določili obdobje šestih mesecev, ampak to šestmesečno obdobje je še danes zapisano v šengenskem menem zakoniku. Prav tako je bila predvidena možnost, da se podaljša notranji nadzor do obdobja dveh let v primeru 29. člena. To pa trenutno niti ni relevantno. Zdaj pa komisija predlaga novo spremembo varovalne klauzule z namenom, da bi omogočili daljše obdobje, v času katerega bi bilo mogoče izvajati nadzor notranjih meja. In s tem predlogom skuša komisija Schengen okrepiti, ga narediti bolj odpornega na trenutne izzive, s katerimi se soočamo že dobri dve leti. Tukaj obstajajo nekatere težave v smislu ustreznega upravljanja zunanjimi mejami. Pomembno je tudi sekundarno gibanje migrantov in ne pozabimo tudi na teroristične grožnje. Ta vprašanja so težave, s katerimi se bomo ukvarjali še zelo dolgo in jasno je, da je šestmesečno obdobje kot maksimalno obdobje prekratko. Za sekundarne premike, ki nastajajo zaradi pomankljivega upravljanja z mejami, smo uporabili 29. člen, kar omogoča državam članicam, da podaljšajo to obdobje skladno z predvidenimi pogoji in postopki iz šengenskega menjega zakonika. Kaj bo komisija storila zdaj? Predlagamo spremembo veljavnih določb, s čimer bomo okrepili šengen. Pri tem upoštevamo ne le tiste nove izzive, s katerimi se soočajo države članice, ampak upoštevamo tudi ugovore nekaterih držav članic, ki so morale trpeti posledice ponovne uvedbe nadzora na notranjih meja strani sosednjih držav članic. To smo skušali upoštevati v našem predlogu, poiskati ustrezno ravnovesje med omogočenjem notranjega nadzora zaradi resnih groženj za javni mir ali pa nacionalno varnost, torej da omogočamo najdaljše možno obdobje nadzora, po drugi strani pa nekaterimi klauzulami varovali, ki bi morali zagotoviti, da bo prosto gibanje zaradi tega čim manj trpelo. In to pomeni, da morajo druge države članice pri tem sodelovati že v zgodnih fazah sprožitve tega postopka. Najprej smo podaljšali šestmesečno obdobje na enoletno obdobje, običajnega, normalnega obdobja, v času katerega je mogoče ponovno uvesti nadzor na notranjih mejah. To smo ravnotežili z več jamstvi. Naprimer, vsebinski elementi, ki morajo biti vključeni v priglasitve, so bili okrepljeni. Skladno z predlogom komisije. Preden se priglasi ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah, je treba stopiti v stik s sosednjimi državami članicami in skleniti nekakšen dogovor glede ukrepov sodelovanja, ki bi bilo mogoče izvesti. Prav tako ima komisija pravico zaprositi za dodatne informacije tudi glede sodelovanja z drugimi državami članicami. Večja novost je tudi to, da je treba izdelati oceno tveganja, kar bi moralo jasno ponazoriti pričakovano trajanje grožnje. Pri tem je treba opredeliti tudi jasno mejne odseke, ki naj bi bili ogroženi zaradi teh resnih tveganj. Poleg tega pa je treba obrazložiti tudi potrebo po začasni ponovni uvedbi nadzora na notrnih mejah kot zadnjega ukrepa. Še nekaj je prav gotovo vredno omeniti in sicer, ko država članica prekorači šestmesečno obdobje za nadzor notrnih meja, mora spoštovati tudi obveznost sporočanja informacij glede tega, kako je mejni nadzor v prvih šestih mesecih prispeval k reševanju obstoječe težave. Tukaj ne gre le za nekakšno formalnost v obliki obveznosti sporočanja. To, kar se je zgodilo, je treba jasno temeljiti in pri tem upoštevati nekatere pomembne pogoje. Še nekaj, kar je treba omeniti, je to, da v primeru, ko država članica prekorači obdobje šestih mesecev za nadzor notrnih meja, mora Evropska komisija podati stališče. V trenutnih določbah je zapisano to, da komisija lahko izda stališče, torej mej, ta modalni glagol se uporablja. Če pa ima kakršne koli dvome glede sorazmernosti ali relevantnosti ukrepov, lahko to tudi jasno predstavi. Torej, če država članica prekorači šest mesečno obdobje, torej komisija mora oblikovati poročilo. Zaenkrat komisija še ni oblikovala velikega števila to vrstnih poročil. Evropska komisija je danes objavila zadnje glede Avstrije, Nemčije in pa nadzora notranjih meja, ki je bil uveden zaradi sekundarnih premikov, ki so bili identificirani kot resna grožnja za javni mir in notranjo varnost. Pa tudi njihov azilni sistem je bil zaradi tega močno obremenjen. Zakaj sem želel izredno navesti to mnenje komisije? Razume se, da to na strani držav članic sproži postopek posvetovanja pri ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah. Kar zadeva Evropski parlament, pa je to nekakšna osnova za politično razpravo. Gre torej za obveznost za Evropsko komisijo, da poda stališče, kar pa vodi do posvetovanja med državami članicami, pa tudi do razprave znotraj Evropskega parlamenta. Na to je predviden tudi nov specifičen postopek za tiste primere, ko se ista resna grožnja nadaljuje preko tega enoletnega obdobja. In izpolnjeni morajo biti zelo striktni pogoji, da se to upošteva. In eden od teh pogojev je, da država članica sprejme sorazmerne nacionalne ukrepe znotraj določenega območja. Recimo, država članica je razglasila izredno stanje ali pa država članica skladno za nacionalno zakonodajo razglasila izredno stanje najvišjo stopnjo tveganja, nevarnosti, grožnje zaradi recimo terorističnega napada, ki ne bi se zgodil, tudi v tem primeru bi bil ta ukrep spremljiv. Torej, da se ponovno uvede nadzor notranjih meja ali pa se ohrani nadzor notranjih meja, če je to relevantno za opredeljeno grožnjo. Če se to zgodi, mora država članica o tem obvestiti Evropsko komisijo in druge države članice že šest tedno prej. V tem primeru Evropska komisija izdela tudi svoje stališče in tukaj se vzpostavi usporednica s postopkom iz člena 29. Ni torej država članica tista, ki ima zadnjo besedo. Na osnovi mnenja komisije mora svet sprejeti odločitev, da državi članici priporoči ali pa tudi ne naj podaljša obdobje nadzora notranjih meja. Tako, gospod predsednik, to so bile na kratko predstavljene najpomembnejše spremembe glede obstoječih varovalnih klauzul šengenskega zakonika. Prav tako je bil sprejet svežen priporočil na kolegiju, ki nam daje možnost tolmačenja obstoječih določb v duhu sprememb predlaganih za šengenski meni zakonik. Če države članice zdaj priglasijo podaljšanje obdobja za nadzor notrnih meja, morajo že poskrbeti za to, da vzpostavijo nujne stike za sosednjimi državami članicami, poskrbeti morajo za sodelovanje. Obenem je treba ta obvestila še vedno oblikovati skladno z obstoječimi določbami šengenskega mejnega zakonika. pa še manjša skrivnost. Če dobimo iz danes na jutri dve obvestili, potem mora ta obvestila priti tudi na Evropski parlament. Obenem torej prejmejo ta obvestila tako države članice kot komisija in parlament. O teh obvestilih je treba razmisliti in priporočiti tudi naslednje korake. Najlepša hvala. Gospod Dekuster, prav začutil sem to vznemirjenje ob tem vašem zadnjem stavku. Gospod Koelje, poročevalec. Hvala predsedujoči in hvala tudi komisiji za to predstavitev. Hvala za zelo jasen in prijazen način, na katerega je gospod Dekester to predstavil. Včeraj sem imel priložnost, da se pogovorim z gospodom komisarjem in nasplošno povedano, mi podpiramo um, primerne spremembe šengenskega zakonika. Nedavne krize so pokazale pritisk na šengensko območje, zaradi česar smo uvedli nadzor na notranjih mejah med določenimi državami, ki je trajal dolgo obdobje. Bolj jasno pa je postalo tudi, da moramo povečati koordinacijo med državami članicami povečati moramo demokratični nadzor in okrepiti sodelovanje, ko gre za vprašanja nacionalne varnosti. Bolje moramo ščititi Schengen, seveda pa moramo spoštovati tudi pravico držav članic, da zaščitijo svoje meje. Danes sem izvedel, da je Danska verjetno ena izmed dveh držav, ki jih je omenjal gospod De Köster. Povedala je namreč, da bo nadaljevala z nadzorom na notranjih mejah. Kot veste, je Danska že izkoristila najdaljše možno obdobje. Ob zadnji, ob zadnji podaljšavi je Danska, v katero je prišlo ogromno prosilcev za azil, povedala, da je 300 tisoč, še enkrat ponavljam, 300 tisoč ljudi eh, prešlo njihovo mejo med majem in junijem, oziroma toliko so jim pregledali dokumente. In 260 ljudi je prosilo za azil na meji. Torej, še enkrat naj podarim, da uh, govorimo o 260 ljudeh. To je ta velik naval. Ne govorimo niti o enem odstotku, govorimo o 0,1 odstotku ljudi, ki so prečkali mejo. Meja tr eh, Danska trdi, da želi ohraniti meni nadzor zaradi varnosti. In kakšne argumente so nam ponudili, da bi to argumentirali? ali so ponudili kakšne številke, morda to, ki sem jo jaz pravkar navedel. Komisija je seveda ob podpori parlamenta in sveta pripravila načrt, kako ponovno vzpostaviti šengensko območje. Ampak nekatere države članice imajo svoje načrte in zdi se mi, da je Danska samo ena izmed mnogih, ki bodo izbrale to pot. Zastavlja se torej vprašanje, kaj bo storila komisija glede na trenutno situacijo. Ali bomo torej se vrnili k šengenskemu območju, kot smo ga poznali, ali pa bomo dokončno obupali nad njim? Hvala. Hvala lepa, gospod Koeljo. Hvala za to analizo in za zanimive primere. Sedaj pa še nekaj poslancev, ki želijo sprogovoriti. Najprej gospa Sargentini, izvolite. Thank you, Chair. Hvala lepa, predsedujoči. Predlogi, ki so sedaj na mizi, bodo verjetno potrjeni po rednem postopku v parlamentu. Imeli bomo poročevalca, predloge sprememb, glasovali bomo o tem in to bo trajalo kar nekaj časa. Ampak ta možnost, da bi Francija imela dodatne oziroma podaljšanje mejni, kontrole na mejnem prehodu, se bo končala 13. novembra letos. Mo, enaka možnost za Avstrijo, Dansko, Švedsko, Norveško pa bodo eh, zaključene že konec oktobra, torej tega meseca, če pravilno eh, razumem situacijo kako je sedaj s tem? Imamo predloge, ki bi tem državam omogočale nadaljni nadzor na notranjih mejah. Predlog, ki je pred nami, omogoča, da se kopiči še pol leta, še pol leta in še pol leta, torej podaljšanje ena, eno za drugim. Ampak vsaj znotraj trenutne zakonodaje se trenutno dovoljeno obdobje končuje. Če sem pravilno razumela informacije, lahko država članica uporabi drugo argumentacijo za to, da podaljša svojo, uh, eh, mej, svoj mejni nadzor. In mislim, da bo Danska izkoristila ta ar argument. Ampak uh, komisija jim to v bistvu ponuja. Samo uh, na pladnju so jim prinesli mo to možnost, da zamenjajo arg argumentacijo za nadzor na meji in potem lahko s tem nadaljujejo. Ampak to ni Schengen, kot si ga mi želimo. Thank you, Jesus. Hvala lepa, Judith. Gospod eh, Kora in potem eh, gospa Veržije. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Kot so že povedali kolegi pred menoj, se očitno nekaj dogaja, nekaj, kar v predlogu komisije ne deluje, kot bi moralo. Šengenski zakonik in predlog o sprem, njegovi spremembi kaže na to, da niso vse države enako pomembne kot druge. Nekatere države si želijo spremeniti šengenski zakonik, kljub temu, da bo to negativno vplivalo na prosto gibanje po šengenskem območju. In komisija bo samo potrdila stanje, kot ga trenutno vidimo. Nemčija in druge države prosijo za dodatna podaljšanja, torej da bi se šengenski zakonik še nekaj časa dlje ne uporabljal. Potem pa tukaj ni nobenega odziva, nobenih sankcij za to. Zdi se mi, da želi komisija pomagati državam, ki ogrožajo obstoj šengenskega območja. In uh, mislim, da bi morali storiti prav obratno, da bi morale te države plačati sankcije za takšno ravnanje. Samo v primeru, ko gre za notranjo varnost, eh, se lahko takšen nadzor podaljša. In kaj se bo zgodilo novembra? To je zadnja priložnost, da se podaljša notranji nadzor. Države članice si morda še vedno želijo to, ampak ne vem, ali obstaja dovoljšna argumentacija. Pripričan sem, da komisija nikoli ne bo začela za postopkom zaradi kršitve zoprti države članice. da te države trdijo, da obstaja resna grožnja za njihovo notranjo varnost zaradi priseljencev, ampak to ni nikjer dokazano, nobenih <coughs> argumentov nimajo za to. Potem imamo tukaj eh, sekundarne premike znotraj eh, Evropske unije, ampak kakorkoli že, po mojem mnenju, brez šengenskega zakonika ne bo mogoče upravljati situacije. Edino, kako lahko preprečimo zlorabe notranjih meja, je, da okrepimo zunanje meje. Okrepiti moramo države članice, v katere ti begunci prihajajo. In če potem zapremo notranje meje, postanejo te države, kamor begunci najprej pridejo, v bistvu velik zapor in nič drugega. In namen komisije je, da bi te države ohranili kot uh, taborišča za begunce. To pa ni prav. Gospa Vržej. Najlepša hvala, gospod predsednik. Žal me zamudila sem del predstavitve, ker sem bila na drugem sestanku. Želela bi ponoviti to, kar sem omenila glede svojih skrbi glede italijansko-francoske meje. Francija se ne opira na iste člene, ki jih omenjate vi pri obnovi nadzora na notrnih meja. 25. in 27. člen sta relevantna za nas, ne, za, ne 29. člen. Kolikor vem, Evropska komisija zahteva veliko večjo maržo za uvedbo tega nadzora. To me skrbi, še posebej zaradi tega, kar se dogaja na francoskih mejah. Francija se sklicuje na teroristično grožnjo, ko vzpostavlja to mejo, ampak v resnici dejansko izvaja migracijski nadzor. In iz solidarnosti z Italijo. Je prišlo do takšnega dogovora, zaradi tega ni prišlo do povečanja prošen za azil. Toliko torej o tej francosko-italijanski meji. V tem primeru smo imeli 30 tisoč zavrnitev vstopa na francoski teritorij. Med temi 30 tisočimi so seveda tudi tisti, ki so bili večkrat zavrnjeni, ampak to bi vam že moralo ponazoriti, kaj to predstavlja na tej francosko-italijanski meji. To je pravzaprav 70 odstotkov zavrnitev vstopa na francosko območje. In v tem času je prišlo do 700-800 prošen za azil v dejanskih francoskih departmajih v letu 2016. In to že kaže na nekakšno veliko razhajanje, razkol, nesorazmernost. In gospod Sržetnili sem želela povedati, da je Francija že zahtevala ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah. In sicer do 30. aprila 2018. Pri sebi imam dokumente francoskih pristojnih organov, nisem jih izrecno vprašala, katere argumente bo uporabila za to, da sistematično še naprej izvaja ta nadzor, ki je v prvi vrsti neprimeren, diskriminatoren, se izvaja pravzaprav na migrantih. In če sem prav razumela Evropsko komisijo, in to je tudi moje vprašanje, ali ni res, da skušate oblikovati nekakšen zakonodajni svežen, ki ne bi predvideval več možnosti, ampak le eno možnost za ponovno uvedbo teh notranjih nadzorov zato da tukaj ne bi prišlo nekakšnega poljubnega razlaganja na osnovi 25. ali 27. člena. Hvala. Najlepša hvala. Preden dam besedo spet eh, kolegu iz komisije, da se odzove, bi še nekaj dodal. Gospa Sargentini je omenjala parlamentarni odziv. Kaj počnemo mi v odboru Libe, kako to poteka? Torej, gospod Dekojster se bo odzval v imenu komisije, ampak eh, gospod Koeljo je predsednik delovne skupine odbora Libe o šengenskem prostoru. Prav zato ga prosim, da se nadstrankarsko loti tega vprašanja. 23. bomo imeli tudi sestanek koordinatorjev, ampak kakorkoli že, to bi res radi upoštevali. Ko bo gospod De Koester odgovoril na ta politična vprašanja, ki so jih zastavili naši poslanci, bomo morda razmislili še o tem. Tako, izvolite, gospod De Koester. Hvala lepa, predsedujoči. Ja, nasplošno bi odgovoril na ta različna vprašanja, ki smo jih slišali. Malce provokativno vprašanje je zastavil gospod Koeljo. Ali uh, si želi komisija dobro delujočo šengensko območje ali pa bo nad njem obupala? Vsi naši predlogi, zakonodajni predlogi in priporočila, ki smo jih objavili v zadnjih eh, mesecih, vključno z tem, o čemer sedaj razpravljamo, jasno kažejo na to, da je komisija pripravljena na to, da se vrnemo nazaj k šengenskemu območju. Pripravili smo različne predloge, ki jih potrebujemo za to. Ukrepi so na voljo, ampak eh, žal to zaenkrat še ni bilo dovolj. Naj pa bomo v celoti jasni, da je komisija in tudi eh, predsednik Juncker povedal, da da je Schengen naš največji dosežek oziroma eden izmed največjih dosežkov in zato ne smemo izgubiti vseh koristi, ki nam jih Schengen omogoča. Seveda pa se zavedamo, da obstajajo tudi izzivi, predvsem varnostni izzivi, ki jih moramo upoštevati. Ampak bodimo čisto jasni. Če bi se samo komisija odločala o tem vprašanju, bi šengensko območje vzpostavili že včeraj, raje kot jutri. Nekdo je dejal, da komisija nekako daje izgovore državam članicam, da lahko ti podaljšujejo, da iščejo druge razloge za to, zakaj se podaljšuje nadzor na notranjih mejah in tako naprej. Obstaja jasna pravna doktrina. Če se eh, notranji nadzor vzpostavi iz različnih razlogov, potem se štetje vedno začne znova. Torej, če se vzpostavi notranji nadzor zaradi huliganov, ko gre za svetovno nogometno prvenstvo in se ta nadzor izvaja dva meseca, no, potem pa naprimer mine en mesec, ko ni notranjega nadzora, Na to pa se notranji nadzor ponovno vzpostavi zaradi groznega terorističnega napada, potem se ti dve obdobji ne seštevata v maksimalnem roku šestih mesecev. Tako pa če. In temu tudi dosedaj nišče ni nasprotoval. Druga stvar pa je, da države članice postajajo zelo kreativne pri uh, pripravi argumentacije. To je res in. Uh, trenutno še ne morem povedati, bo, kakšen bo odziv komisije na ti dve novi priglasitvi. To smo prejeli šele danes po noči, analiziramo ta dva predloga in uh, sedaj so na vrsti še druge formalnosti, ki jih je potrebno izvesti, ki jih morajo države članice uh, navesti v prijavi. rezultat ocene glede tega, ali alternativni ukrepi ne bi bili dovolj, naprimer policijska kontrola na ozemlju države. Torej, razlog, zakaj so se odločili za zadnji ukrep, ponovno spostavitev notranjih mej, vse to si je potrebno podrobno ogledati in potem se bo kolegi odločil o tem, kakšno ukrepanje bomo izbrali. Tako, gospod eh, predsednik, to je vse, kar lahko povem v luči komentarjev, ki smo jih slišali. Pripričan pa sem, da bo eh, to predmet politične debate na višji ravni in to precej k malu. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Dekojster, hvala za ta odziv. Res je, gre za politično razpravo in zato se vam zahvaljujem za iskrenost v vaših odgovorih. Naša naloga je, da nadaljujemo v smislu, kot ga je predlagala gospa Sargentini. Razmisliti moramo o tem, kakšna je naša vloga pri teh vprašanjih, pri tehničnih zadevah glede Schengna in tako naprej. Eden izmed eh, namenov današnje razprave je, da pridobimo nove izhodiščne točke V nadaljnih nekaj minutah bi torej rad prisluhnil gospodu Koelju, ki nam lahko pove, na kaj naj se še osredotočimo v prihodnosti. Kaj predlagam jaz? Lahko bi izbrali poročevalca, ki ga lahko imenujemo na sestanku koordinatorjev v oktobru, ampak ne želim posegati v razprave, ki so že potekale v koordinacijski skupini. Tako da morda lahko gospod Koeljo poveste več, kako razmišlja delovna skupina, kako želite postopati in eh, kaj se vam zdi najbolje. Podajte nam vaše stališče, tako da bomo razumeli različne možnosti. Izvolite. Uh, let me only tell to, to colleagues. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegom želim povedati naslednje. Razumem predloge komisije. Prvič je na ta problem omenila gospa Veršija na sestanku v senci SAS. Sedaj obstaja vrzel med nacionalnim in evropskim pravom. Namreč, ko gre za um, razglasitev izrednega stanja predlog komisije sedaj skuša zapolniti to vrzel. Ampak ob tem smo nekoliko zaskrbljeni in zato obstajajo dobri razlogi. Namreč ne želimo pomnoževati teh situacij, ker bi morali vzpostaviti nadzor na notranjih mejah. Um, In ravno to bi se lahko zgodilo, če bi upoštevali predlog komisije. Sedaj smo v delovni skupini organizirali veliko uh, sestankov. Na teh sestankih sodelujejo tudi predstavniki eh, na visoki ravni iz komisije. Dobili smo tudi veliko poročil o tem predlogu, tako da imamo dober pregled. In sedaj smo začeli uh, pripravljati poročilo na lastno pobudo o stanju Šengna. To temelji na delu naše delovne skupine in uh, ko bo to poročilo odobreno, bomo imeli tudi razpravo o tem na zasedanju v Štrasburu, ko bo čas zrel za to. Mislim, da bi morali eh, imeti eno sejo delovne skupine, kjer bi razpravljali samo o notranjih mejah morda bi to lahko bil naslednji sestanek delovne skupine. Prav tako smo predvideli predstavitev eh, o Schengnu, ta bi ne potekala decembra. O tem sem govoril že pred začetkom seje. Koordinatorji bi morda lahko razmislili o obsegu te predstavitve. Mi smo razmišljali o manjšem obsegu, bolj ali manj bi to bila neka notranja predstavitev. Ampak glede na zadnje dogodke bi morali morda razmisliti o tem, da bi povabili tudi predstavnike nacionalnih parlamentov in da bi torej potem bil obseg te predstavitve nekoliko večji. O tem morate razmisliti vi in pa koordinatorji, zanima nas vaše mnenje. Torej, menimo, da bi morali imeti poročilo na naso pobudo, potem predstavitev v parlamentu, razprava o tem in potem bo parlament imel jasno mnenje o tem, kaj se dogaja v zvezi z Schengenom in to je, se mi zdi, politično gledano v tem trenutku najboljša rešitev. Hvala lepa. Ja, mislim, da je ta ideja o predstavitvi dobra. O tem bomo razpravljali 23. oktobra na sestanku koordinatorjev. Predtem bomo imeli še nekaj sestankov v okviru našega odbora, morda bi lahko tudi vi prišli na ta sestanek koordinatorjev. Všeč mi je tudi ta ideja, da bi vključili nacionalne parlamente. Kajti tukaj je treba povdariti, da ne gre samo za komisijo, ampak gre tudi za svet in za realno sliko v posameznih državah članicah. Ampak, ko bomo pripravljali eh, odgovore, predloge v zvezi s tem, se moramo izogniti temu nekakšnemu teoretičnemu pristopu, potrebujemo bolj dinamičen pristop, nekoliko bolj fleksibilni moramo biti pri, pri pristopanju k temu. Torej, skratka, veliko dela nas čaka, ta pas je izredno pomemben, zato moramo biti tudi nekoliko fleksibilni. Poslušali bomo vse predloge na svete in potem bomo skušali 23. se o tem pogovoriti. Sestali se bomo koordinatorji, povabljeni pa ste seveda tudi kot vi, kot predsednik delovne skupine. Če v tem trenutku ni drugih pripampali vprašanj, potem se zahvaljujem gospodu De Kosterju iz komisije. Hvala lepa, kolegi, za to, da ste bili tukaj za to eno točko, tudi v četrtek popovdan. Zahvaljujem se osebju. Lep pozdrav in uh, hvala za vse vaše delo ta teden.